smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Dovolite mi par obvestil. Najprej naj vas obvestim, da v skladu s členom 226.4 ni predlogov za glasovanje o popravkih napak, kot je bilo najavljeno včeraj ob petih, tako da se s tem smatra, da so bili ti popravki potrjeni. Potem, kar zadeva